Gerbėjai kolegos, parlamentarai svečiai. Kolegice in kolegi, spoštovani člani in članice Evropskega parlamenta, dragi gosti, gospe in gospodje, veliko čast mi je, da danes popolno lahko predsedujem skupaj s kolegico iz odbora ITRE, s gospod Patricijo Tojo, skupaj bova predsedovala temu popodanskemu delu zasedanja. Upam, da bo tudi ta popodanski del vsebinsko bogat. Začnimo kar s tem drugim delom. Evropska energijska politika za trajnostno rast in konkurenčnost. Gospe in gospodje, naša politika se sooča s številnimi izzivi poskrbeti bi morali za celovito vključenost ciljev in ukrepov v en sam sistem. Želimo dokončati notranji energijski trg, poskrbeti za varno oskrbo z energijo po dostopnih cenah, tako za podjetja kot za gospodinstva. Zmanjšati želimo tudi emisije CO2. Pogovarjali se bomo o tem, kako lahko skupnimi prizadevanji te cilje dosežemo. Če želite karkoli vprašati naše ključne govornike po podanih predstavitvah, prosim, da izpolnite rumeni list, ki ga imate pred seboj. Te liste bomo pobrali in potem naredili seznam govornikov. Gospod Stajani nekoliko zamuja na popodansko sejo. Približno 20 minut bo zamudil, Zato besedo predajam gospodu Bajerju, Bajerju, generalnemu direktorju Business Europe. Izvolite. You, uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa Evropskemu parlamentu za organizacijo tega srečanja. Mislim, da je zelo dobro, da ste organizirali srečanje na to temo. Smo tik pred tem da sprejmemo pomembno odločitev, najprej komisija 22. januarja, februarja bo zasedal tudi svet, bolj konkretno pa je to srečanje pomembno zaradi sodelovanja Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov. Hvala lepa, da ste nam dali priložnost, da izrazimo svoje stališče in jih pojasnimo. Pri tej celotni razpravi o energiji je veliko postavljeno na kocko tako za delodajalce kot za potrošnike in podjetja. Mislim, da bi morali zelo skrbno in previdno pregledati kar nekaj vprašanj. Precej težav se je pojavilo pri pristopu, ki smo ga zauzeli do sedaj, ko smo obravnavali ta vprašanja. Politike bo treba na novo organizirati, ne bo nam uspelo ponovno industrializirati celine oziroma ohraniti zadostne industrijske baze, če ne bomo vnesli znatnih sprememb v energijsko politiko. Kar nekaj težav bomo morali odpraviti. Najprej, ta je očitna težava, vendar bi jo vseeno rad povdaril. Najbolj pomembna težava je povezana z cenami energentov. Cena elektrike in energije nasploh se je povišala precej povišena v Evropi. Cene so se znižale na trgih, kjer delujejo naše največje konkurentje. 37 odstotkov med 2005 in 2012 letom, ko gre za elektriko na trgu OECD. V ZDA se je znižalo za 4 odstotke. 4 odstotne točke izgubil dav zaradi tega. To je pomembno zaradi večjega števila industrijskih akterjev. Kar zadeva plin, je slika nekoliko drugačna iz različnih razlogov. Še vedno moramo upoštevati tudi ceno nafte pri izračunu teh cen. Če se pogovarjate, Predsedniki uprav večjih industrijskih podjetij pravijo, da obstajata dva razloga, zakaj trenutno ne vlagajo v Evropi. Stroški energije, cene energije. Poleg tega je slika veliko bolj kompleksna. Če pa želite, da izpostavimo dve zadevi, ki resnično štrlite ven, sta to cene energije in pa dostop do finančnih virov. Odvisno pač od tega, na kater trg vstopate predvsem pa so problematične visoke cene energentov. Nekateri cilji se med seboj prekrivajo, naprimer okoljski cilji, podnebni cilji, zaradi tega prihaja do izkrivljanja pri pošiljanju signala. O tem smo se že pogovarjali pri backloadingu. Cena oglika je relativno nizka oziroma premoga gospodarska kriza je verjetno glavni razlog. Drugi razlog, kateremu se bom vrnil kasneje, pa je ta, da je število podpornih sistemov za obnovljive vire energije precejšne, če go omenim še številke. 870 milijonov ton za ogljik in manj za obnovljive vire energije. Tretja zadeva, ki bi jo rad izpostavil, potem pa se bom lotil še odgovor na ta vprašanja, pa je pomankanje usklajevanja med državami članicami. Nahajamo se v položaju, ko evropski energijski trgi niso dovolj povezani med seboj, premalo integracije. Najboljši primer je nizozemski energetski akter, ki precej vpliva na energetski trg v Evropi, na politiko v Evropi, predvsem pa na sosednje države. Ta odločitev je bila sprejeta brez kakršnega koli usklajevanja z najbližnjimi sosedami ali z Evropsko unijo. Torej, soočamo se s številnimi problemi. Če si pogledamo celotno zgodbo o evropski energijski politiki, tudi če gledate iz zraka in primerjate Evropo z ZDA, lahko ugotovite, da je naša proizvodnja energije vse bolj umazana, vse več stane, proizvajalci ne zaslužijo veliko s tem. V ZDA pa je vse skupaj čistejše, ceneje in še vedno akteri lahko nekaj zaslužijo pri svojem delovanju. Se pravi, da imamo težave samo z osnovo. Tega se bomo morali lotiti. Business Europe je razvil sedem političnih priporočil, s katerimi naj bi odpravili te težave. Že prej sem povedal, da imamo težave pri iskanju pravega ravnotežja, naprimer pri podnebnih politikah, pri cenah in tako naprej. Želimo biti konkurenčni, ko gre za cene, želimo zagotoviti varno oskrbo z energijo. Zagotovo želimo še naprej prevzemati odgovornost na področju zaščite podnebja, vendar se mi zdi, da se preveč osredotočamo na en sam stebr. Tri stebre je treba upoštevati. Konkurenčnost cen, varna oskrba z energijo je drugi stebr, varovanje okolja in podnebja to je tretji stebr. Vsi trije stebri bi morali biti enakopravni. To pa lahko dosežemo samo z jasnimi cilji za konkurenčnost cen zmanjšati je treba ta razkorak na področju konkurenčnosti cen v odnosu do največjih tekmecev. Druga zadeva. Vem, da številni v parlamentu na to vprašanje gledate drugače, ampak vseeno. Ne bi smeli imeti treh ciljev, temveč en sam cilj na področju zmanjševanja emisij CO2. Nekateri cilji so večkrat povzročili izkrivljanje, to smo ugotovili. Bolje je, da pošiljamo bolj jasne signale tudi, kar zadeva zanesljivost naložbenega okolja. Mi želimo pridobiti čim več iz obnovljivih virov energije, želimo zagotoviti večjo donosnost naložb na tem področju, ne želimo stalnih subvencij, subvencije so dobrodošle na začetku, Dolgoročne stalne subvencije pa niso dobre za tiste tehnologije, ki še niso niti blizu tega, da bi prišle na trg. Še en primer iz Nemčije. Mi je žal, da Nemčijo omenjam, ampak tako pač je. Če bi za eno tono zmanjšali CO2 v Nemčiji preko sončnih plož, bi to stalo 600 evrov. Tudi če bi bil cilj 30, bi to bilo še vedno 20krat več, kot je cena na trgu. Potrebujemo en sam cilj na področju zmanjševanja emisij. Ta cilj pa bo moral biti sorazmeren stopnjo ambicioznosti preostalih akterjev na svetu, kaj so oni pripravljeni prispevati k temu. O čem govorim? Če si pogledate zgodovino, boste videli, da je Evropa že veliko storila. To sicer ne pomeni, da lahko sedaj z delom zaključimo. Najprej moramo cilje doseči, torej minus 20 odstotkov do leta 2020, to je prvi cilj, smo pa pripravljeni podpreti tudi cilje po letu 2020, se pravi do leta 2040, tudi če se na svetovni ravni nič ne zgodi. To sicer ni samo po sebi umevno, v mojem volilnem okraju so se o tem na dolgo in široko pogovarjali. Sam menim, da je to prava pot za naprej, še vedno smo predani svojim idejam, ker je tak sistem pač najboljši vendar bomo morali svojo stopnjo ambicioznosti prilagoditi temu, kar so drugi pripravljeni in zmožni doprinesti. Celotni zgodbi sami ne bomo uspeli rešiti celotnega sveta. Mi prispevamo 11 odstotkov k svetovnim emisijam, preostali del sveta prispeva več in njihov delež se še povečuje. 4,5 odstotka naj bi prispevali do ciljnega datuma. Tudi, če bi emisije zmanjšali na nič, se s tem stvari na svetu ne bodo spremenile. To sicer ne pomeni, da se bomo odrekli svojim odgovornostim, to pomeni samo, da moramo na novo razmisliti o strategijah, ki smo jih uveljavljali v preteklosti. Lahko dajemo zgled ampak v preteklosti ta pristop ni prinesel rezultatov, ki bi si jih želeli. Mi smo si želeli, da bi sklenili ambiciozen globalni sporazum. Vesel sem, da je poslovna skupnost v preteklosti imela priložnost izmenjati mnenja, sicer nedavno. Pogovarjali smo se s pogajalci. Videli pa smo, da so obrali nekoliko drugačno smer kot mi. Indija, Kitajska oklevata, Japonska se je odločila, da spremeni cilj iz minus 25 na plus 3 odstotke. V realnih terminih vseeno je to nekako minus 5 odstotkov. Se pravi, gre za precejšen odklon od tistih 28 odstotkov. Mi si želimo, da bi bili ciljni stvarni, želimo jih podpreti, vendar si res želimo, da bi bili realni. Minus 40, po našem mnenju, ni realen cilj, previsoke. Mi si želimo, da bi bile stvari prilagodljive. Se pravi, da bi med samimi pogajanji lahko spreminjali svoje zaveze, odvisno pač od tega, kaj bodo storile druge države ali se bo več držav pridružilo globalnemu sporazumu. Če bi se to zgodilo, bi lahko svoje ambicije povečali. Če pa nihče ne bo storil nič na tem področju, potem bi morali tudi mi svoje ambicije prilagoditi temu. V Kopenhavnu smo videli, da pristop, ki smo ga brali, ni deloval. ETS mora še naprej delovati kot temelj. Res je, da pri tem sistemu obstajajo določene težave, predvsem zaradi gospodarske krize, po mojem mnenju, vseeno pa je ETS sistem vreden sistem, ker temelji na tržnem delovanju. Po letu 2020 ne vem, ali bo na voljo kaj manevrskega prostora za oblikovanje drugačnega mehanizma, odvisno od tega, kako se bo razvijal trg. Če pa do tega pride, bi morali stvari predvideti delovati na pregleden način, ne bi se smeli ukloniti kratkoročnim političnim prilagajanjem cen. Mi smo predvsej skeptični glede subvencij za obnovljive vire energije. Želimo si, da bi se subvencije postopno ukinile. Zavedamo se, da je treba zagotoviti varnost naložb, da se stvari ne morejo premakniti z danes na jutri vendar smo videli tudi to, da zaradi subvencij prihaja do izkrivljanj cen. Ne želimo si, da bi bile subvencije trajne, lahko bi jih zagotovili na samem začetku. Če se vrnem sedaj še na usklajevanje. Potrebovali bomo obvezen sistem za usklajevanje. Deutsche Energie, vem, da sem že omenil, tudi oni bi morali sodelovati pri tem. Mi ne želimo več Evrope na tem področju, ampak boljšo Evropo. Res se moramo bolje usklajevati, bolje je treba usklajevati nacionalne politike na tem področju. Še ena pomembna zadeva. Prej sem rekel, da je ETS pravi sistem. Če se spomnite, smo ta sistem oblikovali na tak način, da ne bo deloval kot davčni instrument, da bo deloval na podlagi tržnega delovanja. Vendar smo gotovili, da so tudi finančni ministri s svojimi odločitvami vplivali na ta sistem. Se pravi, da je vsaj v nekaterih državah ta sistem postal nekaj, kar bi lahko imenovali tudi davčni instrument, čeprav smo na začetku, ko smo ga oblikovali, rekli, da tega ne želimo. Denar, ki smo ga zbrali preko ETS-a, bi morali sto odstotno na novo vložiti v industrijo, bodi si za nadomestila, zato da akterje ostanejo konkurenčni na globalnem trgu, oziroma zato, da vlagamo v raziskave in razvoj, v nove tehnologije. Nove tehnologije potrebujemo, če želimo izpolniti cilje, ki smo si jih zadali in ki jih želimo izpolniti. Zadnja zadeva in ne najmanj pomembna pa je naslednja. Diverzifikacija virov je pomembna. Na voljo moramo imeti več virov za pridobivanje energentov. Diverzifikacija je pomembna in v ta kontekst sodi tudi plin iz krilovca. Nedavno sem to izpostavil, ko smo na vrhu vzhodnem partnerstvu govorili o tem vprašanju. To je pomembno zaradi gospodarskih razlogov, pa tudi zaradi strateških razlogov. Plin bo igral pomembno vlogo, tega se zavedamo, jaz se sem že skoraj da zaključil. Plin bo torej igral pomembno vlogo, tradicionalni viri usihajo, kar pomeni, da bomo morali poiskati alternativne vire. Plin iz krilovca mora ostati alternativna možnost in si je ne bi smeli odreči. Pomembno je za zaključek, da vzpostavimo pravo ravnotežje med podnebno in energetsko politiko, to je pomembno za industrializacijo Evrope. Potrebujemo novo politiko, tudi ko gre za dostop do trgov, do sredstev, ko gre za veščine, ko gre za odpiranje trgov. Potrebujemo bolj fleksibilen trg dela, vendar je to že druga zgodba. Energijska politika je zagotovo pomemben sestavni del te celotne zgodbe. Hvala. Ačiū Europos, Europos verslo konfederacijos generaliniam direktoriui ponui Markui Bairiui už tikrai e labai gerą. Hvala lepa generalnemu direktoriju Markusu Bairiui. Predstavitev je bila zanimiva, tako da bo zagotovo ogromno vprašanj. Veliko ste povedali, predvsem ste stvari predstavili z drugačnega zornega kota. Gospoda Tajanja še ni v dvorani, zato besedo predajam gospodu Kornelisu Broku, profesorju z Univerze v Utrehtu. To, to give a, a brief presentation on uh, renewable energy and the future of renewable energy. Hvala lepa. Kraljeva prihodnost obnovljivih virov energije v Evropski uniji bi vam rad v tej predstavitvi predstavil tri teme. Najprej, kakšen bi lahko bil prispevek obnovljivih virov do leta 2040. Potem drugo, o čemer pogosto govorimo, je kako integrirati obnovljive vire energije v elektrosisteme in tretje vprašanje, kaj so najboljši načini za spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije. Torej, prvo vprašanje, koliko bi lahko obnovljiva energija prispevala v letu 2040? Za odgovor na to vprašanje smo pripravili model, to je globalni model, ki kaže, kako hitro lahko razvijamo obnovljive vire energije, upoštevajoč eh, najrazličnejše tehnične, ekonomske in eh, druge omejitve. Ne bom šel v ne vem kakšne vse podrobnosti tega modeliranja, bi pa vam samo predstavil enega glavnih rezultatov in sicer to je ta slika, ta graf, na katerem vidite scenarij, za obdobje 2000-2030. Verjetno tam zadaj v dvorani ne morete ravno vsega prebrati z ekrano, ampak naj povem, kolikor se le da. Zgoraj vidimo skupno porabo energije. Vidite, da se skupna poraba energije znižuje zaradi energetske učinkovitosti, kajti v tem scenariju smo veliko težo dali energetske učinkovitosti. Ne bom zdaj šel v podrobnosti, gospod Bowie bo verjetno povedal več o tem. Uh, No, na dnu grafa v različnih barvah vidite prispevek obnoljivih virov. 40 odstotkov obnoljivih virov je možnih do leta 2030 in to niti ni ne vem kako težko dosegljivo. To je kar dobro podkovano s trenutnimi podatki, ki jih imamo. V bistvu ne gre za nič drugega kot ekstrapolacija sedanjih podatkov. Če gremo potem na posamezne eh, vire, vidimo, da je raznolikost kar velika, veliko različnih virov imamo, ki prispevajo k temu odstotku. Spodaj imamo vetrno energijo na morju in na kopnem, potem v oranžni in rumeni barvi so različne oblike sončne energije, tudi Eh, hidrocentrale so dokaj stabilne, enako velja za geotermiko in potem je tudi vse večji prispevek bioenergije. No in pri tej bioenergiji je najpomembnejši dejavnik, eh, dejavnik odpadkov, prav tako ostanki lesa in pa namenske polščine. Gre torej za kar zanimivo mešanico. Tu gre za scenarij, kjer na elektriko odpade elektrika bistveno večji delež skupne porabe energije in to mislim, da nam tudi pomaga pri tem, da omogočimo večji delež uporabe vetrne in eh, sončne energije. Ampak pod črto 40 odstotkov energije lahko odpade na obnovljive vire. To seveda se razlikuje po sektorjih. Vidite, da je pri stavbah prispevek največji, nekoliko manj pri industriji. To velja tako za elektriko kot za ogrevanje. Najmanjši prispevek pa je v sektorju transporta, tudi zato, ker pričakujemo, da bo najprej tam potrošnja energije porasla, šele kasneje bo začela upadati. Bistven prispevek obnovljivih virov energije je torej možen v vseh omenjenih sektorjih. No in na zadnje, dobro si je pogledati tudi stroške. In eh, tu vidite mm, v zgornji črti, so investicije, vsakoletne investicije, ki so potrebne za to, da bi to omogočili. Vidite, so to kar pomembne investicije. 2 odstotka BDP-ja na leto poprečno so investicije, ki jih potrebujemo, zato da se bomo pomaknili v to smer. To velja ne le za obnoljivo energijo, pa tudi za energetsko učinkovitost, za izboljševanje omrežij, raziskave in razvoj. Torej, vse skupaj zahteva približno 2 odstotka BDP-ja na leto. Torej, to ni sam strošek, ampak eh, strošek investicij. Prihranek, to je spodnja modra črta, ta je seveda s časoma vse večji, kajti s tem se lahko izogibamo nakupom fosilnih goriv. Eh, neto strošek pa je zelena črta. Vidimo, da v prvem desetletju in pol imamo večinoma neto investicije, potem pa hitro pride do že neto koristih. Je pa to seveda odvisno v veliki meri tudi od predpostavk glede cena nafte. Nismo pa samo vključili cene CO2. Če bi se cena CO2 tudi vključila, bi bila korist še večja. No, brez nadaljnega velja povedati, da so znižene emisije po tem scenariju bistvena. Leta 2000 2013 so bile emisije CO2 v Evropski uniji že 50 odstotkov niže kot leta 1990. No, s tem prihajamo k naslednjemu vprašanju in sicer kako integrirati obnovljivo energijo v elektrosisteme. Tu ne bom predstavljal ne vem kakšnih podrobnih scenarijev, bom pa samo predstavil diskusijo o različnih možnih eh, scenarijih. Pokazal bi vam najprej, kako deluje elektrosistem zdaj to bi lahko rekli, je trenutni scenarij, utečen scenarij za Nemčijo. Tu vidimo proizvodnjo elektrike v zimskem tednu, torej januarja letos. To je dokaj tradicionalno. Tu vidimo proizvodnjo energije v enem tednu v Nemčiji. Vidite dnevne vzorce podnevi je popraševanje visoko, po noči nizko, na vrhu vidite, da del proizvodnje odpade na vetrno in eh, sončno energijo, ki ni toliko po zimi. No in potem vidimo tudi, kako, na kakšen način se proizvaja elektrika. Tiste, ki ste te slike že videli v preteklosti, za vas je to zelo znano vzorec ostanemo pri tistih najcenejših mm, možnostih, kjer je meni strošek najnižji. To je jedrska energija, rdeče, potem eh, lignit, to je real del, potem eh, črni premok v črnem in pa v oranžni barvi zemljski plin. To je tradicionalni vzorec in eh, tradicionalno plinske elektrarne po noči ugašajo in jih prižigajo po dnevi. To vidite tudi tu. No, to je nekaj, čemu smo bili priča pred desetimi leti, ampak v zimskih mesecih, ko ni toliko vetra in sonca, je podobno. No, to pa je poletni vzorec. To je tipičen junijski teden, junija letos v Nemčiji in tu vidimo, kako se proizvaja energija. In tu je slika popolnoma drugačna. Vidimo, da velik delež odpade na sončno energijo, vsaj podnevi. In eh, vsa elektropodjetja vedo, da za zemljski plin praktično ni več rentabilnih možnosti izkoristka. Oranžne skoraj da ni več, kot vidite v tem grafu. Tudi vidite, da je potrebno elektrarne na premok eh, praktično ugasniti in eh, celo jedrske elektrarne se vsega počasnijo v delovanju tekom konca tedna. Tu se velja zapomniti dvoje. Obremenitev je bistveno bolj stabilna, kot je bila v preteklosti. Razlika med nočno in dnevno obremenitvijo je bistveno nižja, potem ko odštejemo obnovljive vire. Razvoj obnovljivih virov energije v zeleni in eh, rumeni pa je dokaj stabilen. Ne moramo reči, da je treba vsako leto, vsake deset minut se skupaj prilagajati, ne, temu ni tako. Te spremembe so zelo tipične glede na uro in eh, čas, eh, čas v dnevu in količino vetra in stvari se temu primerno seveda spreminjajo. V tradicionalni situaciji so bile cene dokaj visoke in velika je bila razlika med eh, nočno in dnevno ceno. In zaradi više stopne penetracije vetrne in eh, sončne energije vidite, da se je cena znižala. Veleprodajna cena je zaradi nižjih eh, menjih stroškov obnovljivih virov energije bistveno nižja, kot je bila. Do neke mere se to vseli tudi v druge države industrija v, na nizozemskem in tudi v drugih državah se že pritožuje nad nizkimi cenami energije v Nemčiji. Vidimo celo, da so v določenih točkah cene celo negativne. No, lahko si pa predstavljamo, kaj se zgodi, če imamo vse več sončne energije v sistemu. V preteklosti smo imeli vzorec, ki je izgledal takole z enim samim vrhom. No, zdaj pa imamo ta kameli hrbet z dvema vrhoma na dan. In to bo vedno bolj tako. Imeli bomo tudi vrh eh, sredi noči za konvencionalne elektrarne. Najnižjo porabo pa podnevi. Tako da govorimo res o vsebinskih spremembah v elektrosistemih v tem trenutku. Eh, v prihodnosti se bodo sistemi upravljali popolnoma drugače, kot so se v preteklosti. No in to je šele začetek. Nemčija in številne druge države še vedno govorijo o vse večji uporabi obnovljivih virov, celo o podvojitvi količine obnovljivih virov, tako da tudi se soočamo s kar velikim izzivom, kako odgovoriti na povpraševanje. Tu imamo različne možnosti, kakšne sploh možnosti, da fleksibilnost imamo v elektrosistemih. Najprej fleksibilnost eh, dobave oziroma ponudbe. To mora veljati za vse, ne le za konvencionalne elektrarne, ampak tudi za tiste, ki jih poganjajo obnovljivi viri. Torej ta koncept, kjer elektrarne prosto morajo delovati, je zdaj že zastarel. Eh, vetrne turbine in eh, solarni paneli niso narejeni tako, da morajo vse čas biti v obratovanju. Drug pomemben vidik fleksibilnosti je fleksibilnost na strani popraševanja in tudi tu so še številne, številne možnosti. V industriji in tudi na ravni gospodinstev, ko bo vse več električnih vozil in eh, toplotnih črpalk, eh, tudi tam bodo lahko gospodinstva bistveno bolj fleksibilna glede uporabe energije, če bo v nekem obdobju cena nižja. tretji najpomembnejši dejavnik v tem trenutku verjetno je omrežje. Veliko fleksibilnosti bi lahko zagotovili z uporabo elektrike, ki jo proizvajamo zdaj tu, na neki drugi lokaciji, druge. In z širitvijo omrežij mislim, da lahko odgovorimo na to kritično potrebo. No in potem še zadnji element fleksibilnosti, hramba energije. To pogosto postavljajo na prvo mesto, ampak pomembno je, da se zavedamo, da ekonomsko gledano to ni opcija številka ena. Tudi konverzija eh, elektrike v plin ni ravno prava opcija na kratki rok. Morda čez 20 let, eh, za enkrat v tem trenutku pa z že obstoječimi možnostmi lahko naredimo veliko. Opravili smo tudi natančno analizo za Nemčijo nedavno in sicer kaj bi se zgodilo, če Nemčija ne bi okrepila svojih prenosnih omrežij. In zaključek je bil, da je vpliv vsaj do leta 2030 dokaj omejen. Vsi poznate ambiciozne načrte Nemčije, kar zadeva širitev uporabe obnovljive energije, ampak celo po teh scenarijih bodo problemi do leta 2030 dokaj omejeni. Veliko namreč lahko storijo že z obstoječim omrežjem in z obstoječim elektrosistemom. Seveda bo bistveno cenejše če bo prenosno mrežje razširjeno, kajti potem bo možno boljša optimizacija, tako da je širitev prenosnega mrežja zelo pomembna tematika. To na kratko bi bil pregled tega, kaj sploh lahko storimo in zaključek torej bi bil, da lahko uporabimo različne možnosti za to, da elektrosistem postane bolj fleksibilen. Je sicer nekaj izzivov pred nami, ampak eh, so rešljivi. No, še zadnje vprašanje, ki bi ga rad tudi naslovil, vidim, da nekaj časa še imam. Tako da bom eh, tole na kratko, na hitro preletel. Torej, kako spodbojati obnovljivo energijo v prihodnosti? Možnosti so številne in vse te možnosti se v Evropi tudi dejansko uporabljajo. Kar nekaj vas verjetno ve, da imamo sisteme kvot, da imamo eh, tarife tarifne stopnje za uh, vključevanje v sistem, uh, razno razne premije. Torej, ogromno, ogromno različnih možnosti je v sistemu za spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije. Do neke mere lahko rečemo, da je konvergencija pomembna tema in dejansko nekaj konvergence že je dan danes. Število držav z kvotami je vse manjše. Večina držav ima zdaj eh, posebne tarife za vnos v sistem in pa tudi premije za vnos v sistem. Imamo različne sisteme v Evropi. Pogledali smo, kateri sistemi delujejo, kateri ne najbolj. In iz tega smo uspeli izlučiti kar nekaj naukov. In ti se je razlikujejo od eh, sicer nekako utečenega prepričanja, da potrebujemo več harmonizacije. Ja, to sicer vsekakor potrebujemo, ampak v nekoliko drugačni smeri. Tri glavne zaključke lahko naredimo na podlagi naše analize. Najprej, in to se pogosto ponavlja v številnih državah, zagotoviti moramo zanesljive podporne sisteme. Torej, pogoste nepričakovane spremembe politik spodkopavajo zaupanje investitorjev. To je torej prva, prvo priporočilo. Drugo, upoštevati je potrebno tudi naložbena tveganja. Sistemi se lahko uh, vzpostavijo na več eh, načinov. Nekateri sistemi lahko predstavljajo večje tveganje za investitorje kot drugi. Uh, Torej, zmanjševanje tveganja, tveganj, oprostite, je tudi zmanjševanje stroškov. No in kot tretje, izkazalo se je, da je najcenejše to, če se prilagaja ravn podpore tehnološkim in tržnim pogojem. To torej pomeni, da smo bili priča številnim zniženjem podpore obnovljivim virom v preteklih letih. Dejstvo pa je, da moramo pogosto pustiti sistem pri miru, ampak prilagajati same ravni podpore oziroma subvencije. Če torej zaključim, bistvena daljna razširitev uporabe obnovljivih virov energije je možna. Eh, veliko rezerv je v elektrosistemih, ki jih je možno obvladati in kar zdajva podporo, je verjetno najbolj stroškovno učinkovit pristop, ki upošteva eh, posamezne specifike, kot pa popolna harmonizacija. Hvala lepa. Našičiai dėkoju profesoriui, ponui Korneliui Blokui. Hvala lepa, gospod profesor. Hvala lepa, gospod Blok, za to predstavitev. Kolegice in kolegi, gospod Stajan je sedaj prispel v dvorano. Hvala lepa, da ste si utrgali nekaj časa za to srečanje. Besedo kar predajam komisarju, ki bo govoril o varnih in cenovno dostopnih energijskih virih za konkurenčno industrijo. Bom govoril v materinščini. Hvala lepa. Spoštovane poslanke in poslanci Evropskega in nacionalnih parlamentov, mislim, da je današnje srečanje izjemno pomembno, zato ker želimo tudi energetska vprašanja umestiti v pravi kontekst, v kontekst, ko želimo v Evropi ponovno spostaviti konkurenčno, sodobno industrijsko politiko v Evropi. 20 odstotkov BDP-ja naj bi pred letom 2012 pridobili iz področja proizvodnih dejavnosti. Takšen je vsaj načrt komisije. Čez nekaj tednov bomo predstavili sporočilo, ki bo namenjeno temu, da pravzaprav bistveno prispeva k razpravam sveta meseca februarja, kjer bodo govorili o konkurenčni politiki. Fiskalni pakt je pomemben, industrijski pakt je pomemben, proračunska sredstva moramo umestiti v ustrezno politiko, ki bo ustrezala tudi realnemu gospodarstvu. Potrebujemo sodobno odprto industrijsko politiko, če želimo vzpostaviti takšno politiko, se moramo soočiti z nekaterimi pomembnimi vprašanji. Svoje prizadevanja bi morali osredotočiti na nove tehnologije, na inovacije, na dostop do trga, na dostop do sredstev, na kadre, na usposobljenost. Pomemben stebr pa je seveda energijska politika. Ni na ključje, da je Evropski svet junija komisiji naložil odgovornost, da pred Evropskim svetom februarja pripravi dokument, v katerem bo tudi predstavila vpliv energijske politike na industrijsko politiko. S komisarjem Oettingerjem delamo na tem, delo pa bomo predstavili še pred svetom. Zastavili smo si ambiciozne cilje. Če si pogledate energetske cilje do leta 2050, 2050, do takrat naj bi znatno spremenili tudi energijske sisteme, spremenila se bo tudi slika našega gospodarstva. Srednjeročno gledano imamo načrt do leta 2030 za podnebne spremembe za okolje. Potrebujemo strezne kratkoročne in srednjeročne politične odgovore, če želimo doseči zastavljene cilje z minimalnim negativnim učinkom na industrijo in na potrošnike. Kar zadeva industrijsko politiko, naša prednostna naloga je seveda ta, da se izboljša konkurenčnost Evropske unije, predvsem v odnosu do preostalih svetovnih akterjev. Industrijska baza v Evropi se manjša, zato bi morali podpirati zaposlovanje in rast v vseh sektorjih. Bolje moramo izkoristiti tudi proizvodne gospodarske priložnosti ki nas bodo popeljale do nizkoogličnega, učinkovitega gospodarstva, kjer se tudi viri uporabljajo na učinkovit način. Tu pa se potem pojavi tudi vprašanje cen energije. Cene energentov v Evropi so previsoke, zaradi tega je ogrožena tudi naša konkurenčnost. Na nek način naš industrijski sistem leti predvsej obtežen v primerjavi z drugimi akteri z vzhoda. Problem je jasen vsem, ampak rešitve zagotovo ne bodo enostavne. Mednarodna agencija za okolje je pred kratkim predstavila določene podatke, ki kažejo na to, da japonski potrošniki plačajo dvakrat više cene za elektriko kot eh, ameriški potrošniki. Potem je tu še zemljski plin. Ta stane trikrat manj, kot je plin, ki ga vozimo v Evropo. Potem je pa tu še plin iz krilavca. Svojo pozornost bi morali osredotočiti tudi na to, Evropski svet je bil glede tega dovolj jasen, zahteva, da storimo korak naprej. Mislim, da bi morali zauzeti neutralen pristop do tega vprašanja. Obstajajo določeni okoljski pomisleki, istočasno pa se pojavljajo tudi industrijski in gospodarski pomisleki. ZDA hitro napredujejo na svetovni ravni, tudi zaradi nizkih cen energije. Takšne cene imajo tudi zaradi tega, ker uporabljajo plin iz krilovca. Evropa bi morala najprej brez predsotkov znanstvenega vidika preveriti, kaj je možno storiti s plinom iz krilovca ali ga je možno črpati brez škode za okolje kajti to bi bil pomemben vir tudi za naše podjetje in pri tem moramo zauzeti res neutralen pristop, niti za niti proti. To je eden od pomembnih instrumentov, ki jih imamo na voljo na področju energijske politike. Države članice Evropske unije pozivam, da niso preveč plahe, ko gre za to vprašanje. Ministrski predsednik Cameron je celo pisal predsedniku Evropske komisije in ga prosil, da komisija zauzame bolj odločno stališče glede tega. Mislim, da bi morali opraviti skrbno, pametno analizo učinkov na okolje, potem pa sprejeti ustrezne odločitve. Cene so za nas enostavno previsoke, potem so pa tu še drugi elementi, ki so povezani z energetskimi viri, naprimer ne samo cena energentov, temveč tudi to, kako se energente shranjuje, kako poteka transport in ostalo. Nekje med 30 do 45 odstotkov končne cene gre operaterjem. To precej, celo preveč vpliva na ceno energije. No, kot rečeno, to je vse zelo pomembno za industrijo, pa ne samo za industrijo, ne samo za visoko intenzivno industrijo, kjer so stroški za energente celo 20 do 30 odstotkov celotnih stroškov. To je pomembno tudi za MSP-je. Nizko intenzivno industrijsko delovanje moramo podpirati, naprimer sektor jekla, sektor aluminija. Stopnja zaposlovanja v teh dveh sektorjih je pomembna, sta pa sektorja tudi strateško pomembna znotraj te verige dodane vrednosti. Skratka, soočamo se s previsokimi cenami. Poleg tega pa je industrijska realnost takšna, kot je in jo je treba upoštevati, če želimo zagotoviti večjo konkurenčnost Evrope. Kako se torej soočati z visokimi cenami energentov, Mi se nikakor ne želimo odreči svojemu industrijskemu sektorju. Energetska učinkovitost je pomemben odgovor na to vprašanje vse višjih cen energentov in drugih stroškov, ki so povezani s tem. Energetska učinkovitost je pomembna rešitev. Res je, da včasih nimamo na voljo poceni projektov, s katerimi bi zagotovili večjo energetsko učinkovitost, ampak potrebujemo alternativne rešitve za delokalizacijo. Če bodo cene energentov previsoke, potem se lahko zgodi, da bodo industrijski akteri zapustili Evropsko unijo in preselili proizvodnjo drugam. Kot rečeno, potrebujemo realno, poglobljeno analizo vzrokov, zakaj prihaja do takšnih stroškov. Delovati moramo bolj dosledno, zagotoviti večjo sklajenost med nacionalnimi politikami. Pomembno je, da prehodni spremni ukrepi, ki jih izvajamo v visokointenzivnih sektorjih, ne izkrivljajo trga, da ne rušijo enakopravnih pogojev na globalni ravni. Če se na kratko oddaljimo od tega vprašanja in se lotim še pravil na področju konkurenčnosti, ki veljajo v Evropi. Zaradi notranjega trga smo sprejeli konkurenčna pravila. Sam osebno menim, da ta pravila včasih niso primerna, glede na to, da se je situacija spremenila. Naša industrija je bila v 50-ih letih drugače zasnovana konkurenčnost se je merila samo na notranjem trgu. Sedaj, ko se je geopolitična slika popolnoma spremenila, pa se soočamo z drugačnimi danostmi. Jugovzhodna Azija, Brazilija, Kitajska, Indija, to so naši glavni konkurentje. Tudi pravila na področju konkurence se spreminjajo. Pomembno je, da ohranjamo pravila, da jih izvajamo, vendar moramo poskrbeti za dosledno izvajanje načel. Pravila pa je treba prilagoditi trenutnemu času. Potem pa še kakovost zraka, podnebni ukrepi, okoljski ukrepi, kaj naj bi storili do leta 2020. Dosledni moramo biti pri vseh treh vidikih. Je pa res, da moramo biti dovolj ambiciozni, da ne bo prišlo do dodatnih razlik pri cenah energije v Evropi in evropskimi glavnimi mednarodnimi konkurenti in partnerji. Izkoristiti, potencijali, dale izkoristiti moramo vsa sredstva, ki jih imamo na voljo, predvsem pa moramo podariti raziskave in razvoj. Strategija za ponovno industrializacijo Evrope Evrope temeli prav na preomenjenih vidikih. Ko oblikujemo politike, pa moramo paziti tudi na to, da dovolj upoštevamo obnuljive vire energije in da poskrbimo za vrčevanje z energijo in za energetsko učinkovitost. Stvari niso enostavne, vendar moramo poskrbeti za to, da bo tudi vrčevanje z energijo postalo temeljno pri delu, ki ga upravljamo. Verjetno veste, da smo v zadnjih letih bili priča temu, da je prišlo do delokalizacije našega industrijskega sektorja na Kitajsko. Kitajska je danes tista, ki največ prispeva k emisijam CO2. Evropa je izgubila 350 milijard evrov zaradi tega, zato smo iz industrijskih sektorjev prejeli samo 20 odstotkov na mesto 40 v okviru BDP-ja. Tudi, če si pogledamo, kaj se dogaja čez lužo, vidimo, da je plin iz krilovca tisti, ki znatno spreminja energetsko mešanico, ki jo američani uporabljajo. Stalno se znižuje tudi cena elektrike, sočasno se cena elektrike povečuje za industrijske akterje v Evropi. Energetska mešanica v prihodnje mora vsebovati vse možnosti, ki jih v Evropi imamo. Visoke cene energentov, kot sem rekel že na začetku, postajajo pomemben del industrijske politike v Uniji, Najti moramo ustrezno ravnoteže, kot rečeno. Pri plinu iz krilovca bomo najprej morali poskrbeti za ustrezne naložbe. Če ne bomo posredovali na tem področju in plin iz krilovca je zagotovo področje, kjer je vredno opraviti dodatne raziskave, potrebujemo vse energetske instrumente, če jih ne bomo izkoristili potem bomo veliki poraženci na področju konkurence. Evropski industrijski sistem pa bo zaradi visokih cen energentov še toliko bolj šibak. Še pred vrhom februarja bomo predstavili dokument, ki ga pripravljamo skupaj s komisarjem Oettingerjem, ker želimo konkretno prispevati k tej razpravi. Mislim pa, da je predvsem pomembno to, da zagotovimo ustrezno energetsko mešanico. Več prostora moramo dati tudi obnovljivim virom energije, vendar je treba to bolj natančno preučiti. Še posebej, ko gre za proizvodnjo elektrike, da ne bo negotovost in eh, fluktuacija na področju proizvodnje elektrike kakorkoli vplivala na dodatne stroške zaradi rezervnih načrtov. Upoštevati moramo tudi nacionalne scheme za obnovljive vire energije. Države članice morajo upoštevati svoje zaveze in obveznosti z tega področja. Popaziti moramo pa tudi na državne pomoči, ki so namenjene obnovljivim virom energije. V italijanskem parlamentu so o tem govorili nedavno. Potem je pa tu še postopno ukinjanje jedrske energije in uporaba nekonvencionalnih virov v Uniji pomočjo teh dveh ukrepov bomo izboljšali svoj konkurenčni položaj v primerjavi z ostalimi akterji. Biomasa, biomasa je precej draga, veliko se uvaža peletov in drugih elementov, zato moramo res še naprej ustrajati na inovacijah, ko gre za obnovljive vire energije, povezati je treba posamezne sisteme, predvsem pa moramo izpolniti cilje do leta 2020. Sektor obnovljivih virov energije ne bo prispeval samo k doseganju ciljev je v 2020, ko gre za okolje. Potrebujemo tudi nove zelene poslovne modele. Ti modeli so velika priložnost tudi za podjetja. Ravno danes sem predstavil rezultate Eurobarometra, glede tega, kako MSP-ji postopoma zauzemajo bolj zeleno stališče in pristop. Vsi MSP-ji so izbrali to pot, delno iz prepričan, da je tako prav, delno zato, ker bodo tako privrčevali. MSP-ji se zauzemajo vedno bolj za bolj zelen, manj osnežujoč način delovanja. Zeleni sektor v kontekstu industrije je pomemben, še posebej na področju voda. V Izraelu in na Kitajskem so naprimer veliko dosegli na tem področju. Ti dve državi sta tudi koristili znanje, ki ga ima Evropska unija na tem področju. Skratka, vse to, kar delamo, ima lahko zelo velik pomen za našo konkurenčnost, vendar bi morali biti nekoliko bolj pogumni pri posameznih izbirah. Odzvati se moramo na zahteve industrijskega sektorja, zlasti z področja zaposlovanja in konkurenčnosti. Potrebujemo več Evrope, ne manj Evrope, potrebujemo pravi energijski trg. To je tisto, če pozamem, kar moramo zagotoviti, če želimo, da bo naš energijski sistem instrument, ki bo odločno podpiral industrijsko konkurenčnost. Naš cilj pa je, da vzpostavimo sistem, kjer bomo lahko ustvarili nova delovna mesta in se s tem borili proti krizi. Hvala. Najlepša hvala podpredsedniku komisije, komisarju za industrijo in. Uh, podjetništvo. Besedo pa zdaj dobi še zadnji govornik v tej sekciji, ki bo govoril o plinu iz Krilovca v Evropi. In sicer bo to predstavitev o energetski učinkovitosti. Besedo dobi gospod Randall Bowie. Thank you very much. Hvala lepa. Lep pozdrav sem skupaj. povedal bom nekaj besed ne toliko o plinu iz skrilovca, ampak alternativi plina iz skrilovca. Opogumile so me pripombe komisarja Tajanja, ki je govoril o energetski učinkovitosti kot o alternativi. Prav gotovo je to po mojem mnenju in pa po mnenju številnih, ki delajo na tem področju, prava oziroma je to alternativa. Uh, Danes zjutraj smo govorili tudi o problemih, gre za naraščajoče cene energije, konkurenčnost se slabša. Nad vsem skupaj visi tudi problem podnebnih sprememb, potem je tukaj še problem brezposelnosti in poleg tega še številni problemi, ki jih povzroča lokalno onesnaženje. Kakor veste, večina mest v Evropski uniji sedaj dejansko krši zgorne meje izpustov CO2 več kot dovoli eh, svetovna zdravstvena organizacija in tudi zakonodaja Evropske unije same. To lahko povzroča zdravstvene probleme. Kako torej eh, vse to rešiti? Danes dopovdne smo, smo si bili enotni glede tega, da ne gre za ceno energije, ampak gre za strošek energije, gre za samo količino virov, ki jih uporabite. Prav tako moramo upoštevati to, kar je omenil Bili, govoril je o konkurenčnosti, gre za vprašanje dobro izobražene delovne sile, gre za kompleksno vprašanje, vse to določa uh, tudi konkurenčnost. Tukaj se torej pojavljajo različne ideje. Seveda se moramo ves čas zavedati tudi tega, da se moramo ukvarjati za podnebnimi spremembami, da moramo poskrbeti za rast, se bo rast privedla do naložb, povečati moramo produktivnost dela in kapitala in da rešimo zdravstvene probleme, moramo zmanjšati stopnjo onesnaženja. Če bomo dokončali enotni trg in če ga bomo uporabili kot eh, način za dokončanje tudi trga energetske učinkovitosti, to je ključni del tega trga, na ta način bi rešili marsikaterega izmed teh problemov. Profesor Blok je govoril o obnuljih vidih, ki so na voljo sonce, voda, eh, potem eh, energija na osnovi plimovanja, hidrotermalna energija. To je prihodnost. Vse kaže na to, da plin iz skrilovca ni izvedljiva alternativa. Sam sem si ogledal številne raziskave. ZDA e imajo tukaj zelo posebne pogoje. Če letite na ta e ZDA, lahko ugotovite, da je zahodni del ZDA e praktično neposeljen, zato lahko tam razstreljujejo in črpajo eh, in drobijo eh, ter pridobivajo plin iz skrilavca. Ampak dolgoročno gledano, to ne bo zdržno. Tudi v ZDA ne. Potem, ko govorimo o nekonvencionalnem, govorimo še vedno o toplogrednih plinih. Če, torej, eh, če se torej omejimo na konvencionalne obnovljive vire energije, potem je to bolje, kot pa da govorimo samo iz plinu iz krilovca. Torej, eh, gospod Tajan je govoril o inovacijah, o energetski učinkovitosti, o tem, da moramo stati konkurenčni. To je, to je ključ do gospodarske rasti. Um, torej tukaj moramo biti inovativni, ne pa samo tekmovati za kar se da nizke cene. Ko gre za energetske učinkovitost, moramo vedeti naslednje. Najcenejša energija je energija, ki se je ne proizvaja veliko ceneje prihraniti kilovat energije, kot pa ga proizvesti. To je v zadnjih letih postalo zelo jasno. Pri razvoju enotnega trga torej resnično potrebujemo to energetsko učinkovitost. To mora biti naše izhodišče. In pa potem seveda obnovljivi viri energije. To gre uh, z roko v roki. Če znižate porabo po energije, po energiji, torej najprej znižate porabo po energiji, potem začnete delati na dostavi energije, na virih energije. Potem razviti je treba tudi zmogljivosti, koliko imamo rezervnih zmogljivosti, zato da lahko porujemo ta umestna obdobja in tako naprej. Tu moramo razviti ustrezno infrastrukturo. Potem pomembno je tudi to, da lahko potrošnik um, zgladiti razlike s tem, da znižamo uh, potrošnjo, da poskrbimo tudi za hrambo energije. Vse to je povezano z enotnim trgom. Torej, energetska očekovitost je izredno pomemben del vsega skupaj. Kot smo povedali že danes do povdne, ni dovolj, da imamo medsebojne povezave. Potrebujemo tudi lokalne distributorje in pa generatorje kombinacijo obojega, kako to narediti. Tudi zgradbe so pomemben del te enačbe. Zgradbe porabijo približno 40 odstotkov naše energetske porabe. So pomemben del infrastrukture, enako pomemben kot izgradnja omrežij. Tudi standardizacija je izredno pomemben del konkurenčnosti na notranjem trgu in to je zelo pomembno za Eh, učinkovitost. To je pravzaprav predpogoj. Imamo minimalne zahteve glede energetske učinkovitosti, to smo, to smo sedaj, to sedaj razvijamo, ekodizajn, CE eh, označbe, vse to prispeva k harmonizaciji notnega trga. Tudi obnovljivi energije zahteva določeno stopnjo harmonizacije. Tudi minimalne zdravstvene sebe so tukaj pomembne, zaščita pred oknjem, eh, potem eh, tudi trajnostni razvoj je tukaj bistvenega pomena. Pomemben del harmonizacije je tudi ta, da številni standardi, ki jih razvijamo, postajajo globalni. ZDA sedaj sprejema nekatere standarde na področju ekodizajna. To je zelo pomembno. Tudi Kitajska počne enako se pravi te tako imenovane evropske norme ENS eh, postajajo ISO, torej globalni standardi. Če bomo torej standardizirali naše proizvode, jih bomo lažje izvažali, se bomo imeli standardizirane proizvode, to bo torej pripomoglo k izvozu. Potem uh, energetski računovodski uh, um, računi, to je, to je bistven del nedavne zakonodaje o energetski učinkovitosti, tako imenovani um, energetske revizije, zahtevajo od velikih podjetij, da preučijo svojo porabo energije in da razmislijo o tem, kako bi lahko to porabo znižali. To je ključna točka. Uh, tudi um, sistemi upravljanja z energijo so pomemben del vsega tega. Veliko dela je treba narediti na področju dokončanja notranjega trga, še zlasti, ko gre za energetsko učinkovitost. Znebiti se moramo trgovinskih ovir, eh, teh glavnih akterjev, dominantnih akterjev na trgu, treba, je treba razviti tudi lokalno popraševanje trge, eh, treba je znižati stroške tudi medsebojno prepoznavanje na področju izobraževanja in usposabljanja. Tudi to je bistveno za to, da bo trg deloval. Evropsko financiranje je bistveni del tega, tudi najboljše prakse, eh, izmenjava informacij. Ključnega pomena je tudi sodelovanje in tega ne smemo zamenjati z. za koluzijo. Torej, vsem skupaj moramo razmišljati dolgoročno, dolgoročne cilje si moramo zastaviti in razmišljati dolgoročno. Če se vrnemo k tej razpravi o zavezujočih ciljih. Sedaj poteka obširna razprava. Številni dokazi kazajo na to, da če določimo cilj, naj bo to cilj na področju učinkovitosti. Če bomo zastavljali cilje na področju toplogrednih plinov, to ne bo dovolj. Potem, eh, kaj ti eh, ovire in ne trgovinske ovire bodo preprečile dosego tega cilja. Če bomo zastavili cilj na področju učinkovitosti, bo pa to pripomoglo tudi k cilju na področju topogrednih plinov. Torej, cilje na področju učinkovitosti je treba zastaviti, zato da bomo lahko zagotovili določeno stopnjo prožnosti. Še nekaj o prihranku energije, potencial za prihranek energije je vseh. Eh, Sektor je zelo visok, to kaže nedavne eh, raziskave. Vsaj 40 odstotkov do leta 2030 v preostalih sektorjih, približno 61 odstotkov, promet 62 odstotkov. Um, industrija 26 odstotkov, zgradbe 61 odstotkov, promet 41 odstotkov. To so te številke. Torej, eh, zgradbe predstavljajo največji delež tega. Do leta 2080 bi lahko prihranili 80 odstotkov eh, energije. To so dokazane številke, ki izhajajo iz zelo skrbno izvedenih študij. Trenutna trenutni park zgrad je takšen, da morajo države pripraviti načrte, s katerimi bi lahko renovirali zgradbe. Torej, stopnja obnovitve 1 do 3 odstotke bi lahko, bi lahko privedla do prihranka 5 odstotkov energije. Prav tako. Večkrat govorimo o koristih energetske učinkovitosti. Ne bom omenil vseh teh točk, ampak naj omenim eh, nekatere izmed teh, naprimer disposable income. Torej, eh, če imamo gotovinski tok, potem lahko ta denar investiramo. To zmanjšuje revščino, to poveča dobrobit prebivalcev, to ustvarja delovna mesta. Pol milijona delovnih mest bi lahko ustvarili do leta 2020, če bi izkoristili ta potencial za energetske prihranke. To pozitivno vpliva na javne proračune, to znižuje količino denarja, ki, je, ki jo porabimo za podporo brezposelnim. Torej, tu so, obstajajo jasne koristi. Če torej eh, želimo rešiti gospodarsko krizo, je energetska učinkovitost tukaj ključnega pomena. Zgodovinsko gledano so energetski prihranki že na nek način naše prvo gorilo. To, ta študija kaže na to, da če ne bi že v preteklosti imeli strategij za prihranke energije, bi bila naša poraba danes še 65 odstotkov višja, kot je danes. To je torej najpomembnejši element energetske meš, me, mešanice energetska učinkovitost je naše glavno gorivo, če lahko tako rečem, in eh, številke lahko to podkrepijo. Te številke so resnično izredne, če si jih ogledate na tem grafu. Potem še nekaj konkretnih uh, primerov. Uh, Danska je zastavila zelo visoke energetske davke, Kljub temu je Danska razvila eno izmed najmočnejših gospodarstv v Evropski uniji. Torej ta argument, da bodo davki ubili industrijo, ne ostrši vode, če si ogledate nekatere evropske države. Danska je tukaj dober zgled. Nedavna študija na Danskem je pokazala, da to ni imelo praktično nobenega vpliva na zasebni sektor, na zaposlovanje ali pa na porabo. Um, oziroma bilančne izkaze. To je imelo pozitiven učinek na zaposlovanje. Na ta način je, ostalo, je nastalo veliko podjetij čiste uh, tehnologije. Država ima zelo visok BDP, ima ena izmed glavn, ima nekatera izmed glavnih podjetij čiste uh, tehnologije, Danfoss, Vestas, Grundfoss, Novo Siemens, Rockwell, Siemens Windpower in tako naprej. Energetska tehnologija predstavlja 10 odstotkov celotnih, celotnega danskega izvoza blaga. To je eden izmed največjih deležev na svetu. Tukaj lahko vidite številke. to praktično nima vpliva na nobenega faktorja, ki določa BDP. Samo pri zaposlovanju, dejansko zaposlovanje to viša. Pri energetski očekovitosti je Danska, vidite jo tukaj čisto na dnu grafa, to je edina država članica v Evropski uniji, ki ima pozitiven izvoz energije. Na vrhu lesi se lahko vidite Malto, ki je 100 odstotno odvisna od uvoza energije. Um, in to ima seveda upraviti tudi z vprašanjem, kako Danska upravlja svojo energijo. Naj spregovorim še o potencijalih za prihranke. Evropa ima še vedno veliko potencijalov za prihranke. Um, od 20 do 30 odstotkov, e, torej govorim o številkah OECD v Evropi, lahko bi um, veliko pridobili z um, e, ponovnem pridobivanjem toplote in tako naprej. Potem Tukaj na tem grafu lahko vidite, da so stroške energije nižji v ZDA. Ampak tukaj gre samo za cene. Če zaključim, notranji trg se mora soočati z problemom investicij, mora razmišljati o energetski učinkovitosti, mora razmišljati o obnovljivih virih energije, potrebujemo zelene, zelena delovna mesta, Eh, nizkoglično gospodarstvo, to je ključnega pomena tukaj. Prevzeti moramo vodilno vlogo in raz, resno moramo razmisliti o zavezujočih ciljih na področju energetskih prihrankov. Naj vam ob koncu pokažem to sliko, ki je name naredila velik vtis, morda ste jo že videli. Gre za uh, Juno, ki je bil poslan proti Jupiterju uporabili so dejansko neko primitivno tehnologijo, ta satelit so ustrelili na Jupiter in eh, ko je bil ta satelit na poti proti Jupiterju, je uh, posnel sliko lune in zemlje, ki plešata na poseben način. Prvič lahko tukaj vidimo luno in zemljo. Vidi se tudi, da smo precej sami v vesolju in to kaže tudi na to, da energija lahko uh, reši številne probleme in tudi krize, v kateri smo trenutno. Dekuji, ker bi imamo Evropo s efektivost energijo, s vrtojem ekonomiko, s taribos. Hvala lepa. Hvala direktorju Randallju Bowieju. Torej, kolegice in kolegi, kot eh, ste verjetno videli, so nekateri naši govorniki sicer presegli svoj predviden čas za govor, ampak so bile njihove predstavitve izjemno zanimive. Preden začnemo, naj vas spomnim, nacionalni parlamentarci, ki želite govoriti, prosim, če izpolnete te rumene prijavnice in jih vrnete sem na predsedstvo, naj ponovim, da velja enako pravilo kot zjutraj. Dve minuti na govornika in eh, ena minuta za odgovor. Torej, po dva govornika iz nacionalnih parlamentov in en iz evropskega. Prvi na seznamu, predstavnik oziroma predstavnica odbora za gospodarstvo in razvoj kosovskega parlamenta. Se opravičujem, če napak izrekam vaša imena že vnaprej. Hvala lepa. U tem trenutku imamo na Kosovu privatizirano distribucijo energije. E, zakonodaja za ta samo en obrat za proizvodnjo električne energije je v pripravi. No, v skladu z evropsko zakonodajo imamo tudi zakonodajo za obnovljive vire energije in zdaj že imamo zasebne investitorje z majhnimi projekti. Semenski plin ni pomemben v energetskem splitu. Kosova čakamo na medsebojno povezavo z Albanijo eh, in na ta način bomo tudi izboljšali naše možnosti za to, da dejansko postanemo sestavni del energetskega splita enotnega energetskega trga. Zdaj smo tudi v fazi, v začetni fazi projekta izgradnje nove elektrarne. Imam pa dve vprašanji in sicer o subvencijah eh, za obnovljive vire energije. Zelo zanimivo je bilo to, kar je dejal gospod eh, Markus Bayer glede poslovnih vidikov. Mene zanima, kakšne so prednosti, kako subvencije vplivajo na energetsko politiko in eh, poslovni pristop. Gospod eh, Bajrer je tudi govoril o zmanjševanju emisij. Zanima me, kako gospodarstvo gleda na svojo vlogo pri zmanjševanju emisij, ali je to lahko dobičkonosno za podjetja in ali subvencije lahko pomagajo podjetjem pri začetku uporabe obnovljivih eh, virov energije. Zanima me, kako dolgo, gospod Blok, eh, bi to bilo potrebno. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Če bomo presegali čas za govor, ne boste vsi dobili možnosti eh, za to, da nastopite in vas bom moral začeti prekinjati. Zdaj, kar zadeva vprašanje v zvezi z predstavitvami, vam lahko te predstavitve pošljemo tudi na vaše elektronske naslove. To je bilo eno od vprašanj, ki smo jih dobili. Stanislav Ivan pa je naslednji. Hvala lepa. Upoštevajoč načelo enakopravnosti med vsemi tremi stebri energetske politike Unije. Treba povedati, le kohezivnost med podnebno, energetsko in gospodarsko politiko lahko tisto, kar bo zagotovilo stabilne pogoje za ravnotežen razvoj gospodarstva v Evropski uniji. Poleg tega izvajanje eh, ponovnih enostranskih eh, obveznosti za zmanjševanje emisij bo resno ogrozilo proces reindustrializacije Evrope. Vprašanje cen energentov je tesno povezano tudi z obstoječimi okviri energetsko-podnebne politike. Cene energentov imajo neposredno vpliv na konkurenčnost gospodarstva in to tudi poslabšuje gospodarske pogoje, v katerih poslujejo podjetja, še posebej, kar zadeva energetsko-intenzivne panege. V, na polskem eh, samo nekaj odstotno povišanje cen energije lahko pomeni 70 eh, tisoč izgubljenih delovnih mest v energetsko-potratnih eh, sektorjih. Izguba konkurenčnosti za države članice EU, eh, je tudi nekaj, kar, je, eh, kar predstavlja eh, grožnjo strani manipulacij s sistemom ETS. In mislim, da teh zadev ne bi smeli uravnavati administrativno, temveč jih prepuščati trgu. Prav tako velja podariti, da se je potrebno osredotočiti na potrebo potem, da Evropska unija ponovno stopi na pot rasti in ustvarjanja vidnih mest, cene emisij, topogrednih plinov in odprava drugih. Eh, onesnaževal ne sme vplivati na poslabšanje gospodarskih razmer. Ehm, politika unije mora upoštevati tudi specifiko posameznih držav in individualne razmere na področju sorovin in pa geografskih in drugih tehnoloških možnosti. Hvala lepa. Ačiū, dobro kolega, yra užsirašęs Europos. Hvala lepa. Naslednji na mojem seznamu gospod Imbrasas, član Evropskega parlamenta. Spoštovane kolegice in kolegi, danes govorimo o energetski učinkovitosti in eh, naš glavni cilj za leto 2020 je takšen, kakšen pač je. In zdaj vidimo na podlagi statističnih podatkov, koliko so se povečale Eh, emisije in koliko se je povečala poraba od leta 2008 do 2012 in upamo, da se bodo ti cilji dosegli. Energetska učinkovitost pomeni eh, energetsko obnovo objektov, kar je zelo pomembno. To je izjemnega pomena predvsem v vzhodnoevropskih državah. In tu mislim, da imamo res eh, ogromen potencial, ker lahko ogromno dosežemo, ko gre za energetsko učinkovitost in za prihranke pri porabi energije. Kar zadeva obnovljive vire. tako lahko zagotovimo boljšo, bolj razširjeno uporabo obnovljivih virov. Zagotoviti moramo subvencije za tiste državljane, ki uporabljajo obnovljive vire v svojih gospodinstvih. Veliko govornikov je to že omenjalo, pravijo, da moramo podpirati uporabo obnovljivih virov in zato je moje vprašanje naslednje. Ali imamo v pripravi kakršne koli predpise, kakršne koli pravila, kar zadeva. Da subvencije za gospodinstva, ki uporabljajo obnovljive vire energije. Hvala lepa. Besedo zdaj dobi gospod eh, Dionisos Demenitis iz Grškega parlamenta. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Evropska unija potrebuje takšno energetsko politiko, ki bo zagotavljala njeno konkurenčnost in eh, obenem tudi trajnostni razvoj. Uporabiti moramo obstoječe zakonodajne okvire v Evropski uniji, ki opredeljujejo našo energetsko politiko do leta 2020, se pravi zmanjšanje emisij topogrednih plinov, prav tako moramo eh, skrbeti za zanesljivo oskrbo z energijo in predvsem razvijati politiko zaposlovanja eh, z učinkovitejšo rabo razpoložljivih virov. Prav tako je pomembno, da se osredotočamo na nizko oglično gospodarstvo in naša politika na tem področju bi lahko predstavljala tako eh, spodbudo za popraševanje kot za ponudbo. Spodbujati je potrebno visoko tehnologijo na področju čiste proizvodnje energije oziroma tako manjih čistih tehnologij. Na ta način bomo lahko prispevali k zmanjšanju onesnaženja naše atmosfere in posledično tudi k izboljšanju zdravja naših prebivalcev. So pa politike, ki imajo tudi negativne posledice na cene energentov, ki so pogosto predrage tako za gospodinstvo kot za gospodarstvo. Poskrbeti moramo za to, da se uveljavi zakonodaja z področja notranjega trga na tem področju, prav tako moramo učinkovitije izkoristiti naše lastne razpoložljive vire plina in nafte ob spoštovanju okolja. Našo politiko konkurence moramo objaviti tudi na področju energentov in predvsem spodbojati investicije v bolj učinkovito stanovansko gradnjo, energetsko učinkovito stanovansko gradnjo. Naj povem še par besed o izkušnjah naše države. Smo država, ki je bogata z naravnimi viri, ki pa se premalo uporabljajo in izkoriščajo. Izboljšati moramo tudi našo povezanost z omrežji drugih držav in tudi izkoristiti najboljše možne tehnološke rešitve. Hvala lepa. Naslednji je predstavnik Litovskega parlamenta. Hvala lepa. Predvsem eh, pozivam Evropsko gospodarstvo, zakaj ne sledite stališču Mednarodne gospodarske zbornice in eh, svoje podjetja spodbudite k temu, da investirajo ne v rjavo, ampak v zeleno ekonomijo. Eh, svoje poslovanje morate Eh, napovedovati in projicirati naprej za vsaj 10 do 15 let, kajti vaša energetska učinkovitost bo tista, ki bo odločila o dobičku notnosti, ne pa količina uporabljene in proizvedene energije. Ta učinkovitost pomeni tudi večji dobiček za industrijo in pomeni tudi večjo stopnjo skladnosti s cilji za podnebne spremembe. Odgovor na vprašanje učinkovitosti so obnovljivi viri, ne pa nevarna in umazana uh, energija iz plina iz krilovcev ali pa Eh, tehnologija za hrambo oglika. Z leti postaja ta politika vedno bolj konkurenčna, kar ne velja za jedrsko energijo ali pa za energijo iz plinskih eh, skrilovcev. Chevron naj pride v Evropo za novimi čistimi projekti, enako velja tudi za druge mednarodne korporacije, kot so Hitači. Uveljavljati je potrebno pametna omrežja, eh, sisteme telemetrije v Evropi, potem bo to, kar počnemo, postalo vzdržno. Hvala lepa, spoštovani kolega. Besedo dobi gospod Prodi iz Evropskega parlamenta. Ehm. Hvala lepa. se bom navezal na to, kar je povedal kolega Blok. Namreč precej negativnih ocen smo slišali na področju elektrike. Prihaja bodi si do kopičenja energije, bodi si do kopičenja toplote. Predvsej je prekomerne proizvodne energije in eh, ponavadi bi morali zagotoviti možnosti, da se uporabi ta presežna energija. Predvsem bi morali to presežno energijo zagotoviti za vse tiste industrijske akterje, ki uporabljajo vodik. Uporabiti bi morali naprimer električna omrežja in tudi druge tehnike za shranjevanje energije. Pri veterni energiji na morju vemo, da obstaja ogromno vodnih virov, ki jih lahko potem uporabljamo naprimer pri ostalih offshore obratih. To je zelo pomembno. Hvala lepa za pozornost. To, kar ste povedali, je zelo zanimivo. Ačiū, e, nacionalinio parlamento Rumunijos atstovas. Hvala lepa, besedo dobi predstavnik oziroma predstavnica Rumunskega parlamenta. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Veliko smo že govorili o čisti energiji, o cenejši energiji v ZDA. Ja, vsi se strinjamo, to pač je realnost. Mislim pa, da je glavni izziv Evrope izziv čiste energije po dostopnejših cenah. Natančno sem sledil temu, kar je dejal gospod Bowie. Namreč ni cena tista, ki je pomembna, ampak strošek. No in eh, iz tega naslova imam za vas vprašanje, gospod Bowie. Kako lahko države, članice Evropske unije, podprejo projekte za uporabo obnovljivih virov, ne da bi imeli enoten sistem na tem področju za vse države članice Evropske unije, sistem, ki bi zagotavljal enako ceno in posledično enak strošek za storitve in proizvode, ki so potrebni za uporabo obnovljivih virov energije v EU. Ta način izračuna bi lahko predstavljal vsaj nek prvi element rešitve za reševanje energetske problematike v Evropi. Hvala lepa. Predstavnica Litovskega parlamenta je naslednja na vrsti. Hvala lepa. Konkurenčnost evropskega gospodarstva je tesno povezana z uporabniku prijaznim trgom energentov. Zato bi komisijo prosili, naj vse cene loči od cen zemljskega plina in na ta način ustvari konkurenčen trg s plinom. Strinjam se s kolegi glede energetskih prihrankov in energetske učinkovitosti, to velja za gradbeništvo, za promet eh, in predvsem za že obstoječe stavbe, kajti to je pomembna naloga, ki jo moramo izpolniti. 21. stoletje naj bi bilo stoletje zelenega gospodarstva in zelene energetike, ampak kolikor stvari vidimo, to ni ravno več ključni cilj za Evropsko unijo in zato bi predlagala, da natančno pogledamo, kaj počno vodilni na tem področju, na področju obnovljive energije, naprimer Danska, in druge države, kajti to je prihodnost za Evropo. Hvala. Hvala lepa. Besedo dobi predstavnik eh, Evropskega parlamenta, gospod Koreja de Campos. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ne začnem najprej s čestitkami litovskemu predsedstvu in eh, tudi parlamentu za organizacijo tega dogodka. Škoda, da smo šli po napačni poti. Zdaj smo razgradili svojo industrijo in zdaj konkuriramo z ZDA in Kitajsko, ki nas silita v to, da ponovno zgradimo svoj sistem zagotavljanja dostopa do energije. In zanimivo je, da se govorniki danes niso ravno strinjali. Tudi sama razprava je bila dokaj eh, kontradiktorna. Po eni strani podpiramo proizvodnjo plina iz skrilovca, po drugi strani pa govorimo, da mora biti Evropska unija bolj eh, dovzetna za obnovljive vire, eh, za preprečevanje podnebnih sprememb, kljub eh, dejstvu, da obene objekavamo dejstvo, da se premog pridobiva ceneje drugot in da bi morda morali svoj trg zaščititi. Morda bi morali zagovarjati evropske vrednote. Kako? Tako, da se osredotočimo na energetsko učinkovitost, to je univerzalna vrednota, na ta način bomo tudi izboljšali eh, učinkovitost rabe. Prav tako moramo izboljšati pogoje za dobavo v državah, ki so iz političnih razlogov v slabšem položaju. Nekatere države so v prednosti, druge v neravno v prednosti, tako da moramo izboljšati tudi eh, omrežja za distribucijo energije. In mislim, da tu ima Evropa pomembne konkurenčne prednosti, ki jih velja ubraniti. Ampak konec koncev moram reči, da ne razumem, kaj se dogaja na tem področju v Evropi. V Evropi smo se izjemno trudili, kar naenkrat pa izgleda, kot da smo izgubili zagon. Eh, ne bi želel, da tu zdaj zameglimo pravo razpravo, ampak treba imeti v mislih tudi dejanske eh, stroške. Hvala lepa. Naslednji na seznamu je kolega iz italijanskega parlamenta. Hvala lepa, predsedojoči. Strinjam se s tem, kar sta povedala gospod Boj in gospod Blok. Plin iz krilavca je pravzaprav rešitev, ki veliko več obljublja, kot prinaša. Očitno tudi tisti, ki že izkoriščajo ta plin iz krilavca, niso s tem pridobili veliko na področju konkurenčnosti in še toliko manj bodo vodilnem položaju, ko bodo začeli vsi to uporabljati. Potem je pa tu še vprašanje tretje industrijske revolucije, se pravi, kako najti nov izhod, kot ga opredeljuje Jeremy Rifkin. Večjo učinkovitost moramo zagotoviti na področju uporabe energije. Poskrbeti je treba tudi za stvarjanje novih delovnih mest v podjetjih. Shranjevanje bi moralo biti pomembno, vendar je treba pri tem upoštevati tudi potrošnike. Potrošniki bi morali imeti možnost razlikovati med fazami, ko želijo uporabljati energijo. Se pravi, tarifa za uporabo elektrike po noči, naprimer nobenih, mora biti nižja od druge tarife. Pri nas imamo precejšnje razlike, ko gre za ceno, tudi tekom dneva. In če se proizvaja takrat, ko je cena višja, prihaja do velikih izgub, tega pa si ne moremo prepoščiti. Hvala. Hvala lepa, spoštovani kolega. Gospod eh, Benamati je naslednji na mojem seznamu, izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. Ta popodanski del se je se ukvarja z pomembnim vprašanjem za mojo državo, torej z industrijsko konkurenčnostjo. Cenim to, kar je povedal komisar Tajani. Namreč zdi se mi pomembno, da Evropa sprejme razvojne politike po tej fazi, ko smo naprimer sprejemali proračunske politike. Stroški energije so zelo pomembni z tega vidika, zlasti, če želimo zagotoviti konkurenčnost tudi s pomočjo razvojnih politik. Razvojne politike so možne samo, če je cena energije konkurenčna tako na interni ravni, kot tudi na globalni ravni. Podpredsedujoči, danes popovdne bom povedal nekaj, kar sem povedal že danes dopovdne. Vloga trga je pravzaprav neizogibna na tem področju. Tudi ko gre za medsebojno povezljivost sistemov, ko gre za upravljanje z proizvedeno energijo. Predvsem pa moramo poskrbeti za pravo liberalizacijo notranjih trgov. Edino na tak način bomo zagotovili konkurenčnost in znižali cene za podjetja in potrošnike. Še zadnja zadeva glede energetske učinkovitosti. Obstajajo tudi druga pomembna vprašanja, s katerimi se nimam časa ukvarjati v tako kratko odmerenem času, ampak učinkovitost je ključnega pomena za prihodnost to velja tako za proizvodni sistem, kot tudi za industrijski sistem. Pri obnovljivih virih energije bi morali zagotoviti večjo podporo za raziskave in razvoj. O tem bi morali bolj podrobno razmišljati, tudi ko boste pripravljali nove programe. Hvala. Ači, kolegom, ir... Hvala lepa. No in eh, še zadnji na mojem seznamu. gospa Karvaljo Marija de Kratler, sem prav izgovoril vaše ime iz Evropskega parlamenta. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pozdravljam predstavnike litovskega predsedstva in tudi kolege iz nacionalnih parlamentov. Imamo vprašanje za vse govornike, verjetno najbolj za gospoda Randala Bowie. Strinjam se s pomenom energetske učinkovitosti, ampak namesto da se osredotočamo zgolj na energetsko učinkovitost, mislim, da se moramo mi kot oblikovalci politik mm, vse čas zavedati tudi drugih možnosti, kot eh, naprimer več raziskav in inovacij za zniževanje eh, cen izkoriščanja obnovljivih virov. Mislim, da moramo s tem nadaljevati, kajti nekaj eh, napak smo že naredili zaradi hitrega preskakovanja nekaterih tehnoloških faz pri takšnih eh, projektih, ki niso bili še dovolj zreli, tako da mislim, da moramo nadaljevati s tem delom. Seveda tudi delati še naprej na izpopolnitvi notranjega trga in iskati nove alternativne vire mm, energentov, mm, namesto da zgolj zmanjšujemo negativne posledice uporabe alternativnih virov energije. Mislim, da se moramo osredotočiti na različne tehnologije, na različne procese in to je pomembno za Evropo, saj je Evropa celina, ki nima ne vem kako veliko energetskih virov in eh, le z nekakšno celovito rešitvijo, ki vključuje vse naštete opcije, mislim, da bomo našli pravo rešitev za Evropo. Hvala lepa, spoštovane kolegice in kolegi. Kar nekaj vprašanj in komentarjev smo že slišali. Zdaj pa po tri minute našim govornikom za odgovore. Najprej gospod Brajer. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Najprej hvala za vse vaše komentarje, ki so zelo koristni. Eh, rad bi se dotaknil več vprašanj verjetno bo težko odgovoriti kar na vse, ker sem si tu naredil nekaj šest strani zapiskov, ampak vendarle se bom skušal dotakniti vsaj najpomembnejših. Najprej naj povdarim, to so omenili številni poslanci iz Evropskega in nacionalnih parlamentov, namreč medsebojne povezave in notranji trg. Sam tega nisem omenjal, ampak to je pomemben del našega stališča. Če si želimo mm, privoščiti to, kar si vsi želimo privoščiti, torej boljše cene in nižji stroški eh, ob kratnem doseganju naših ciljev, moramo seveda narediti tudi korak naprej v smislu izopolnjevanja notranjega trga na področju energije in tu so pomembne medsebojne povezave. O tem govorimo že dolgo časa, tudi litovsko predsedstvo sledi temu kot prioriteta in to je pomemben element tudi na Iberskem protoku. Torej, kakšen je bil vpliv na podjetja? Seveda, če imate 11 odstotni donos na nekem projektu, boste seveda vanj investirali. In to je bil namen teh subvencij v obnovljive vire energije. Kot rečeno, mi se kakor podpiramo obnovljive vire energije, nismo pa podporniki eh, trajnih subvencij, trajnih transferjev, sploh, če se izkaže, da je to zelo eh, velik prispevek k dodatnim stroškom in če to dejansko ne prispeva k doseganju ciljev, ki jih želimo doseči. Ker zadeva energetsko učinkovitost enako, prosim, da, da me ne boste napak razumeli in zelo, zelo eh, cenim to, kar so dejali ostali govorniki. Industrija je že veliko naredila za energetsko učinkovitost, kajti jasno je, da se te investicije dogajajo zato, ker je to številnih vidikov najbolj stroškovno učinkovit način, kako zmanjšati račun za energijo. Ampak tu ne potrebujemo nobenih ciljev, tu potrebujemo samo nek eh, celovit sistem, ki bo ponujal trgu možnosti, možnosti za to, da se odloča za najbolj stroškovno učinkovite rešitve. Kar zadeva čiste tehnologije, tudi tu, da ne bo nesporazuma, to je v veliki meri ne le prihodnost, to je tudi že sedanjost. Mm, tudi naši člani se tega zavedajo in mi to vsekakor podpiramo. Zelo se zavedamo te potrebe po preoblikovanju evropske industrije v nizkooglično industrijo, ampak to eh, seveda zahteva določen strošek, ki pa bo omogočil večini evropske industrije, da ostane konkurenčna. In kot so dali portugalski kolegi, tu dejansko gre za globalno perspektivo in eh, v globalnem pomenu izgubljamo na konkurenčnosti in eh, to je nekaj, kar bo potrebno rešiti. Še dve ali ena zadeva. Ja, plin iz skrilovca. Ne bi zdaj šel pretirano v podrobnosti s tem v zvezi. Vemo, da to samo po sebi ne bo rešilo naših problemov, bi pa to moral biti sestavni del eh, odgovorov, to mora biti sestavni del našega energetskega spleta. Preostali svet eh, to tudi že počne, mislim, da moramo nadzirati mm, ta tveganja, obladovati ta tveganja, ampak dejstvo je, da gre trenutno za razpravo o nekih mitih in o nekih eh, verovanjih v to ali ono opcijo. Tako da mislim, da mm, ne smemo tega odreči evropskemu gospodarstvu in evropskim prebivalcem, ker to ne bi bil pravi pristop. Hvala lepa. Zdaj pa besedo predajam profesorju Bloku iz Univerze v Utrehtu. Hvala lepa. Hvala tudi za vse komentarje, mislim, da bi lahko še kar nekaj ur razpravljali vsem skupaj, bi pa se osredotočil na naslednje. Kot prvo, kako lahko z obnovljivimi viri energije spodbujamo gospodarstvo? Na več načinov. Najboljši primer ponuja Nemčija. Tam vidimo, da industrija za obnovljive vire cveti. Več sto tisoč ljudi je našlo zaposlitev v tej industriji. Eh, če tudi so zdaj izgubili nekaj delovnih mest eh, zaradi Kitajske, eh, predvsem za tiste cenene elemente se je proizvodno preselila v, naj na Kitajsko, tam, kjer pa je dodana vrednost največja, pa so delovna mesta ostala v Nemčiji. Tako da to vsekakor zagotavlja nova delovna mesta, nove poslovne priložnosti. In prej, ko država vstopi v to v svoje regiji, prej bo lahko in več bo lahko imela od spodbud. Potem, kako spodbujati gospodinstva k uporabi obnoljivih virov in k investicijam v obnoljive vire. To države počnejo na različne načine. Nemčija, na primer, za vse obnoljive vire dodajajo stimulacijo za energente in pa za investicije. Nima vsako gospodinstvo dovolj denarja za to investicijo in zato država subvencionira um, obrestne mere. Potem uh, se uporablja še en uh, ukrep, ki na dolgi rok morda lahko celo predstavlja neko nevarnost, ampak v začetku je to vendarle lahko primerno. Dr. Prodi sprašuje, ali naj ne bi morda elektrike mm, transformirali v vodik. To je rešitev, ampak ne ravno kratkoročna. Kolikor dolgo se da uporabljati elektriko, je treba uporabljati, ker to je najboljši prenosnik energije. Bolje to, kot pa jo preoblikovati v vodik. Potem, zakaj izgubljamo navdušenje nad obnovljivimi viri? Tudi to je bilo eno od vprašanj. Po mojem mnenju so številni zelo navdušeni nad obnovljivimi viri, številne vlade so zelo entuzijastične, ampak zdaj počasi prehajamo v situacijo, ko je učinek obnovljivih virov velik, resen, govorimo že o gigavatih in gigavatih obnovljive energije. In pomikamo se počasi v drugačno situacijo. Vidimo tudi, da je prišlo do znižanja emisij, do nižjih cen elektrike, vsaj na veleprodajni ravni. Vidimo težave za integracijo omrežja, ampak te težave se da rešiti tako, da smo na nek način v ključnem trenutku, vidimo, kaj se je dalo storiti, je pa to, mislim, tudi priložnost za to, da naredimo korak naprej. Hvala, gospod Blok, za vaše odgovore. Besedo sedaj dajem generalnemu direktorju za Evropski svet za energetsko učinkovito gospodarstvo gospodu Boviju. Nekaj pripomb, vaše vprašanja so bila izredno korisna, koristna. Eden izmed načinov, kako bi investicija v energetsko učinkovitost lahko vplivala na stroške energije. No, tukaj včasih obstaja ta pomislek eh, v zvezi z stroškom investicij, ampak na to bomo naleteli tudi pri investicijah v mrežje, v generacijo. Če si ogledamo recimo zgradbe, gre tukaj za dolgoročne investicije in to moramo vedeti. Če torej izračunate dobo življenskega cikla zgradbe, to je nekje okrog 40 eh, let, potem lahko vidimo, da je investicija v energetsko očekovitost tukaj zelo koristna, dobra investicija, ustvarja gotovinske tokove, eh, to prihrani energijo, zniša njeno porabo in poplača posojilo. Seveda pa bo to trajalo nekaj let, ampak dejansko to eh, ustvarja zelo um, ugodno razmerje med stroški in, in koristmi. Potem spregovorili smo tudi o obnovljivih virih energije, no ampak še nek vidik je treba tukaj omeniti. Pomembno, pomembna je tukaj tudi učna krivulja. Investicija raziskave že, ampak tudi učenje, kako nekaj proizvajati na cenejši način na ta način bo padal strošek na enoto dela in potem bo to postalo ceneje in ceneje. Raziskave in razvoj, tukaj se strinjam. Vedno moramo vzdrževati to, kar eh, proizvedemo, zeleno tehnologijo. Eh, ne smemo tukaj pozabiti na raziskave in razvoj. Pa ne na zadnje, še cilji. Če si zastavimo cilje na področju učinkovitosti in na področju obnovi viro energije, eh, dobro, to je na nek način tržni inštrument. En boljšega inštrumenta ni kot pa, če izračunate, kaj, na kakšen način lahko kdo prihrani, uh, kako lahko izračuna ta prihranek. Na ta način jim omogočite maksimalno prilagodljivost, lahko poštevajo lokalne razmere, lokalni strošek, lokalne potrebe. Na ta način jim dajete najvišjo stopnjo uh, prilagodljivosti in zato potem cilji delujejo. Zato jaz verjamem v eh, cilje na področju obnovljivih virov energije in pa energetske učinkovitosti. Prav na prav tako na ta način damo investitorjem nek dolgoročni vidik. Številna podjetja potrebujejo dolgo časa za načrtovanje. Tudi če bodo politiki lahko dolgoročno razmišljali, zastavljali dolgoročne cilje, potem bo to pomagalo trgu, to bo krepilo investicije, to bo pomenilo rast, zaposlovanje in seboj prineslo še vse ostale koristi, ki so povezane z očekovitostjo, z investicijami in pa z obnovljivimi vire energije. Hvala. Ači, bil, kolego... Hvala, gospod Bowie. Kolegi, ker se čas izteka. moramo zaključiti današnje razprave. Najprej bi se želel prisrčno zahvaliti odboru ITRE Evropskega parlamenta, predvsem njegovi predsednici Amaliji Sartori in pa podpredsednici Patrici Toji, ki mi je pomagala voditi popovdansko sejo. Ob tej priložnosti bi se želel zahvaliti za to zelo pomembno razpravo. Zahvaljujem se vsem govornikom. Danes smo slišali različna mnenja. Slišali smo razprave med nacionalnimi poslanci in pa poslanci Evropskega parlamenta. Naj povem, da učinkovit energetski trg ni uh, mogoč brez energetskih povezav. Naši govorniki so govorili tudi o energetskih otokih. Še vedno so nekatere države energetsko izolirane, so otoki. In vesel sem, da smo v času našega predsedovanja uspeli odobriti seznam 240 PCA-jev, ti nas bodo približali cilju tržne medsebojne povezanosti in na ta način se bom pri, v prihodnosti lažje izognili energetskim otokom. Kolegi, vsi vemo, da če želimo zagotoviti energetsko učinkovitost, potem potrebujemo dogovor med državami članicami. Komisar je povedal, da potrebujemo pravila, sporočila komisije, tako da bomo videli, katero pot izbrati. To je pomembno tako za evropsko industrijo, kakor tudi za gospodinstva. Na ta način bomo dobili konkurenčnost in pa boljše možnosti za čezmejni prenos energije. Na ta način bomo zgodili tudi boljši trg za majhna in srednje velika podjetja. Slišali smo, da je trenutni sistem bolj naklonjen večjim podjetjem, medtem ko majhna in srednja velika podjetja nimajo dovolj možnosti za sodelovanje v tem sektorju. Če se zazremo v prihodnost, potrebujemo jasno strategijo za obnovljive vire energije. Ti predstavljajo prihodnost v evropski energetski politiki. nižji stroški tukaj pomenijo, da bodo obnovljivi viri energije v prihodnosti bolj priljubljeni. Obnovljive vire energije moramo spodbujati na evropski ravni, tako da se izognemo tekmovanju med državami članicami nad, na tem področju. Ob koncu naj povem, da mislim, da so naše današnje razprave dokazale, da je dokončanje enotnega trga, večplastni proces, delovati moramo na večjih področjih krati. Vesel sem, da smo v času našega eh, predsedovanja naredili velik korak naprej pri dosegi teh ciljev in upam, da bodo tudi druga predsedstva posvetila dovolj pozornosti tem ciljem. Še enkrat vabim eh, podpredsednico odbora ITRE, Patricijo Tol, da predstavi tudi svoje mnenje o današnjih razpravah. Gracije. Hvala lepa. Samo nekaj besed za zaključek tega dneva. No, sama sem sicer lahko sodelovala samo pri popodanski razpravi, ampak kolikor vem, je bila dopodanska razprava prav tako plodna in učinkovita. Hvala lepa litovskemu predsedstvu, da je sprejelo pobudo, da se organizira skupno srečanje. Najlepša hvala za to res odlično zamisel. Hvala lepa tudi za sodelovanje v času vašega predsedovanja, ki se sedaj izteka. Skupaj z vami smo sprejeli pomembne dosjeje, ki bodo vplivali tudi na oblikovanje politike v prihodnjih sedmih letih. Sodelovanje je bilo torej izjemno uspešno, ne samo na energetskem področju, temveč tudi drugot pri vseh izbirah, ki ste jih opravili v teh šestih mesecih. Vesela sem, da smo dosegli vse to v okviru sodelovanja. Hvala lepa tudi gospodu Semajtajtisu, ki je pomagal pri predsedovanju današnjega srečanja. Zahvaljujem se vam, seveda v imenu vseh kolegic in kolegov, predsednice Sartori. Danes ste se lahko seznanili tudi z nekaterimi dosjeji, s katerimi se ukvarjajo člani našega odbora. Pomembno je, da uveljavimo notranji energijski trg. Spremeniti je treba evropsko politiko na tem področju. Gospodarstvo mora postati bolj čisto, bolj zeleno, veliko dela bo treba vložiti v to. Razprave so bile zelo zanimive in upam, da bo evropska politika lahko naša tudi kakšen navdih v tem sodelovanju med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti. To je zapisano v Lizbonski pogodbi, to je sam duh Lizbonske pogodbe. Sodelovati moramo z nacionalnimi parlamenti že v zgodnjih fazah sprejemanja posameznih odločitev, da ne bodo na koncu parlamenti zadoženi samo za izvajanje že sprejete zakonodaje. Zato je ta trenutek tudi za nas, evropske poslance, zelo pomemben, ker smo uspeli uskladiti zahteve, potrebe in tudi druge zadeve. Imeli smo priložnost slišati mnenje strani različnih poslancov iz različnih držav članic, vendar ugotavljam, da se soočamo z zelo podobnimi težavami. Združiti moramo svoje prizadevanja, čeprav smo vsi države članice različne, čeprav delujemo na različnih ravneh, čeprav uporabljamo različne energetske mešanice, na vse zadnje je to nacionalna izbira, vendar je pomembno, da tudi nacionalne izbire vključimo na evropsko raven. Še druga zadeva, zelo na kratko, že sami ste to omenili zelo pomembno je, da skupaj delamo. Tudi na področju energije. Energijo potrebujemo zato, da zagotovimo večjo učinkovitost pri industrijski politiki v Evropi. Industrijska politika podpira razvojno politiko razvoja in dela pa ne bo, če ne bomo ponovno zagnali procesa industrializacije v Evropi. Vendar kako naj ta ponovna industrializacija izgleda? Okoljska politika bi morala biti priložnost tudi za industrijsko politiko, ne pa da na okoljsko politiko gledamo samo kot na nek element uravnoteževanja ali pa morda celo na breme. Mislim, da bi morali povezati to politiko za industrijsko politiko. Še tretja zadeva. Zahtevali ste večjo učinkovitost, bolj čisto energijo, raziskave. Naj vas vse prisotne spomnim na to, da imamo na voljo program obzorje kolegi, ki so bili poročevalci, poročevalci v senci ali pomembni sogovorniki, tisti, ki so sodelovali pri tem pomembnem programu. Imamo popolnoma nov program oziroma poglavje v okviru tega programa, kako izkoristiti vse izzive na področju raziskav, kako uskladiti energetska in okoljska vprašanja. Evropa ponuja z programom obzorje določene odgovore na vprašanja, ki se nanašajo na raziskovalno področje v vseh sektorjih, kjer se te politike izvajo. Države članice, deležniki, javni in zasebni akterji, raziskovalni centri vlade, univerzi, lokalne vlade, industrija so tisti, ki bi morali izkoristiti to pomembno gonilo, ki smo ga dali na voljo. Hvala lepo vsem, ki ste se oglasili v današnji razpravi, profesorju Bowieju, profesorju Bloku, predstavniku Business Europa, gospodu Bajrerju. Zagotovo bo sekretarjat zbral vse te predstavitve in jih poslal vsem udeležencem. Še enkrat hvala lepa litovskemu predsedstvu in vsem želim srečno pot domov. Darka Tajč, gremo kolege in naj še kruži. Še enkrat najlepša hvala. Zdi se mi, da smo dobro delali, težko delo je za nami. Hvala lepa tudi tolmačem. ki so nam pomagali pri komuniciranju. Če povzamem, ne glede na to, koliko časa posvetimo razpravi, ne glede na to, koliko časa govorimo o energiji, o obnovljivih virih, o jedrski energiji. Prihodnji teden je Božič. Prižgati bo treba lučke na božičnih drevescih, Sam bi vam zaželel srečen božič, vesele praznike in naj luč si je tudi v vaših gospodinstvih.